Dobro jutro vsem skupaj, predsednik Renčeva, podpredsednik Dombrovski, člani nacionalnih parlamentov, evropski poslanci, v veliko veselje mi je, da smo se danes zbrali na sedmem medparlamentarnem tednu. Organiziramo ga vsako leto in to je največji medparlamentarni dogodek na našem koledarju. 123 članov iz 27 držav članic je danes tukaj. To vključuje štiri države kandidatke, kakor tudi Norveško in Švica. Nacionalni parlamenti igrajo ključno vlogo pri približevanju politik, evropskih politik, našim državljanom. To je tudi ena izmed prioritet eh, mojega mandata v Evropskem parlamentu. Namreč okrepiti moramo zaupanje evropskih državljanov v Unijo in pa njene inštitucije. Pripraviti moramo novo vizijo za prihodnost Evrope in predlagati moramo konkretne ukrepe, ki bodo zagotovili, da bo Evropska unija koristila vsem državljanom. Da bi to dosegli, moramo ukrepiti medparlamentarno sodelovanje in pa izmenjavo najboljših praks. V to smo prepričani v Evropskem parlamentu. Le na ta način eh, bomo lahko nadaljevali z razpravo o prihodnosti Evropske unije. Dovolite, da nadaljujem v svojem maternem jeziku. V naslednjih oziroma v teh dveh dneh bomo razpravljali o učinkovitosti evropskega semestra, o usklanjevanju evropskih politik, o stabilnosti, o rasti in pa o gospodarskem upravljanju. Oživitev eh, gospodarske rasti po letih krize je zagotovo dobra novica vendar pa vidimo, da se povečujejo razlike med bogatimi in revnimi in pa med eh, razvitimi in manj razvitimi regijami. 80 odstotkov novega bogatstva je v rokah 15 odstotkov najbogatejšega prebivalstva Evropske unije in ta asimetrična rast ne zagotavlja dovolj eh, priložnosti za zaposlovanje, še prav posebej ne za mlade. 23 milijonov oseb eh, med 15 in 30 letom v Evropi ne študira in tudi ne dela. Poleg tega srednji razred nazaduje in eh, nove generacije imajo prvič eh, slabše priložnosti kot pa njihovi starši hkrati pa je prišlo do tehnološkega razvoja, do prostega pretoka eh, blaga in eh, do eh, bolj odprtih trgov. In eh, zaradi tega je prišlo eh, do gospodarske rasti. Hkrati pa eh, so bili uvedeni novi okoljski standardi. Eh, in migracije so poskrbele za delovno silo, za poceni delovno silo, kar je vplivalo eh, na situacijo evropskih državljanov. Zato se je pojavilo nelagodje, brezposelnost in uh, so se pojavili nelagodje, brezposelnost in revščina. In zato potrebujemo učinkovite ukrepe, ki jih lahko zagotovile Evropska unija. Le če bomo sodelovali, bomo lahko zagotovili čezmejne rešitve, rešitve, ki zahtevajo tudi naše delovanje. Gre eh, za Evropsko unijo kot pomembnega akterja na mednarodnem prizorišču. Stojimo ob boku eh, Kitajski, eh, Rusiji in ZDA. Ne zadostuje, da zgolj okrepimo rast, ampak je potrebno zagotoviti, da bo ta rast zagotovila koristi veliki večini naših prebivalcev. Le na ta način eh, bomo spoštovali naše temeljne vrednote. Eh, govorim o eh, svobodi in človeškem dostojanstvu. Tudi na delovnem mestu. Tehnološki razvoj, digitalni razvoj spreminja trg delovne sile in vpliva tudi na konkurenčnost evropske politike morajo spremljati te spremembe in pri tem je potrebno podpreti ne le prizadevanja industrije, ampak eh, tudi eh, delo jemalcev, ki potrebuje ustrezno izobraževanje in eh, prilagoditev svojih veščin. Poleg tega je potrebno razviti digitalno gospodarstvo. Potrebno je zagotoviti nadzor nad digitalnimi platformami. Digitalni ponudniki eh, ne morejo imeti absolutnega monopola. Zagotoviti je potrebno varstvo potrošnikov in varstvo osebnih podatkov. Če želimo biti verodostojni, če želimo poskrbeti za porazdelitev bogatstva, potem mora Evropska unija zagotoviti pravičnost in pa eh, davčno enakopravnost to eh, je ključen del zgradbe, ki jo trenutno gradimo. Postavili smo že njene temelje in sedaj je potrebno nadaljevati z delom. Naš eh, trg eh, je potrebno še razviti, če želimo popolnoma izkoristiti njegov potencial. Še prav posebej se je potrebno osredotočiti na storitve, na digitalne storitve in na kapital. Poleg tega je potrebno zagotoviti podporo majhnim in srednje velikim podjetjem in poskrbeti za prednosti eh, za potrošnike. Pomagati pa je potrebno tudi manj razvitim državam v primerjavi z eh, bogatejšimi eh, državami. Poleg tega je potrebno nadaljevati z delom na davčnem področju, pa tudi na političnem področju. Ne moremo imeti enotne valute, če ne bomo poskrbeli za večjo konvergenčnost na gospodarski in pa socialni ravni. Poleg tega je potrebno zmanjšati uh, tveganja in zaradi tega potrebujemo skupne instrumente, predvsem na finančnem področju. Parlament je februarja uh, lani sprejel tri poročila za izboljšanje uh, gospodarske unije. Želimo zagotoviti boljšo koordinacijo eh, in eh, pa izvajanje reform za eh, večjo rast. Poleg tega želimo vlagati v raziskave in pa inovacije, zato da bi Evropska unija postala najbolj konkurenčno področje na svetu. Poleg tega se je Evropski parlament izrekel tudi za sklad za reševanje na ravni monetarne unije, zaradi tega, da bi izravnali eh, neravnovesje v Evropski uniji. Pri tem pa je potrebno izvesti tudi strukturne reforme. Vendar pa potrebujemo demokratično in pa pregledno zasnovo. Evropski parlamenti in pa nacionalni parlamenti eh, morajo eh, zato biti vključeni v sprejemanje odločitev in poleg tega moramo bolj sodelovati tudi med sebojno. Predsedstvo Evropskega parlamenta je storilo vse v preteklem letu, da bi bile vse odločitve Evropske unije sprejete eh, tam, eh, kjer eh, sedijo predstavniki državljanov. Namreč Evropski parlament mora nadzorovati delo Evropske komisije, ne pa zgolj potrditi to, kar nam Evropska komisija. Eh, predstavi. Igrati moramo vlogo eh, so zakonodajalca in to eh, v popolnem soglasju z nacionalnimi parlamenti. Nacionalni parlamenti morajo ravno tako vplivati na naše delo. Nadzorovati nas morajo, da bi bili prepričani, da spoštujemo načelo subsidijarnosti. Gre za dragoceno sodelovanje. V središču tega sodelovanja pa morajo biti državljani. Državljani morajo biti v središču sprejemanja odločitev. Če bodo parlamenti prevzeli eh, to ulogo, potem eh, bo bolje poskrbljeno eh, za naše državljane, potem bo bolj upoštevano načelo demokracije in zaradi tega mislim, da v tem prehodnem obdobju, kjer se spreminjajo razmere v Evropi, da je izjemno pomembno delo Evropskega parlamenta, delo nacionalnih parlamentov in pa sodelovanje med nacionalnimi parlamenti in pa Evropskim parlamentom. Kaj ti nacionalni parlamenti so most med državljani in pa uh, izvršno vejo oblasti. In zaradi tega moramo sodelovati in delati v korist naših državljanov. cilj tega medparlamentarnega tedna je, da v večji meri vključimo nacionalne parlamente. In naslednja dva panela eh, bosta primer eh, skupnega odločanja. Gre za vlogo nacionalnih parlamentov v eh, skladu za stabilnost eh, in pa za večletni finančni okvir. Prihodnji proračun, po mojem mnenju, mora biti političen proračun, ki mora dati konkretne odgovore na eh, temeljna vprašanja naših državljanov. Pa ne gre tukaj za nezakonito priseljevanje, za instrumente za varnost in obrambo ali pa za podnebne spremembe proračun Evropske unije ne more predstavljati eh, zgolj eh, porazdelitve sredstev. Potrebno je še naprej zaupati v kohezijsko politiko, vendar pa potrebujemo tudi politične cilje. In eh, vprašati se moramo, kateri projekti lahko zagotovijo dodano vrednost v tem času krize in kako zagotoviti najučinkovitejše odgovore za naše državljane podpis eh, v Rimu marca lansko leto, eh, dokument eh, o prihodnosti Evropske unije, Evropske komisije, predstavljata temelje za naše prihodnje delo. V preteklosti smo gostili Tišuka, tišuka iz Irske, hrvaškega predsednika vlade, in v prihodnosti bomo gostili eh, francoskega predsednika vlade. To je opogumljajoč eh, signal, eh, da napredujemo v smeri pregledne in odprte razprave. In tako Evropski parlament ponovno stoji v središču razprave o prihodnosti Evropske unije. Tukaj ne gre za prihodnost birokracije, ampak za prihodnost pol milijarde žensk in moških, ki živijo znotraj meja Evropske unije. želimo odprto in odkrito eh, razpravo, želimo ukrepiti demokratičen proces. In želimo okrepiti sodelovanje med vami in nami. In zato se vam zahvaljujem, da ste danes tukaj z nami. Sedaj pa dajem eh, besedo predsednici nacionalne skupščine oziroma narodne skupščine Bolgarije. Beseda je vaša. Уважаеми господин Таяни, уважаеми господин Дом, Домбровски. Спощавани председник Таяни, комисар Добровски, даме и господи. Kot predsednica bolgarskega parlamenta bi rada izrazila svoje zadovoljstvo, da lahko sopredsedujem medparlamentarni konferenci o stabilnosti, o finančni stabilnosti Evropske unije. To je tretji dogodek povezan z medparlamentarno dimenzijo eh, tekom bolgarskega predsedstva in prvi dogodek je potekaj tukaj v Bruslju, v eh, Evropskem parlamentu. In rada bi se zahvalila uh, Evropskemu parlamentu za gostoljubje. Želimo zagotoviti finančno stabilnost in pa trajnostno rast v Evropski uniji. V veliko čast in veselje mi je, da uh, lahko odprem sejo, ki uh, je povezana z stabilnostjo gospodarske in pa monetarne unije. Nihče od nas se ne strinja z Evropo dveh ali pa večjih hitrosti. V duhu rimske izjave bi rada pozvala k enotnosti, ki jo potrebujemo v tem trenutku bolj kot kdajkoli prej. Moto bolgarskega predsedstva je tudi moto Bolgarije kot države. Združeni v različnosti. Še prav posebej je pomembno, da pogrobimo evroobmočje in pa strateško upravljanje v Evropski uniji. Z skupnimi politikami Evropska unija sofinancira ključne sektorje v gospodarstvu držav članic in to eh, prispeva tudi k gospodarskemu eh, in pa finančnemu razvoju. Hkrati pa se srečujemo z velikimi izzivi. Potrebujemo prožnost in pa učinkovitost. In zaradi tega bi rada poudarila, da si Bolgarija prizadeva za poglobitev gospodarske in pa monetarne unije. To je proces, ki je tesno povezan z eh, demokratično odgovornostjo eh, inštitucij evroobmočja. Gre za odgovornost do evropskih državljanov. Govorimo o novem pristopu, in pa o poglobitvi razprav na to temo. Tekom razprav o evropski perspektivi in eh, o boljši monetarni in pa davčni politiki se moramo osredotočiti na specifične vidike evroobmočja. Pri tem pa eh, moramo poskrbeti, da se eh, naše politike ne bodo podvajale. Evropska unija bo imela velike koristi eh, od eh, večjega števila članic evroobmočja. To je že povdaril predsednik Juncker. Govoriti pa moramo tudi o prihodnosti po izstopu Združenega kraljestva. To je eh, ena izmed eh, najpomembnejših eh, točk za prihodnost Evropske unije. Razmišljati moramo o tem, kako bo Brexit vplival na financiranje politike Evropske unije. In poleg tega uh, moramo razmisliti tudi vplivo na večletni finančni okvir. To bo imelo vpliv na celotno Evropsko unijo. In ena izmed glavnih prioritet celotne Eh, ena izmed glavnih prioritet bolgarskega predsedstva je zmanjšanje gospodarskih in pa socialnih razlik eh, znotraj držav članic in med državami članicami. Zaradi tega ustrajam pri tem, da mora kohezijska politika ohraniti svoje pomembno mesto eh, tudi v obdobju po letu 2020. Kaj ti gre za povezovanje vlaganj eh, iz eh, strukturnega sklada z strukturnimi reformami in pa dobrim gospodarskim upravljanjem. Verjamem, da je ta politika še kako pomembna za nas vse in zaradi tega eh, je to tudi naša prioriteta. Premostiti moramo razlike in zaradi tega pozdravljam prizadevanja bolgarske vlade in pa eh, držav članic ter evropskih inštitucij, da eh, zmanjšamo tveganja v bančnem sektorju in da nadaljujemo z delom za, eh, za okrožitev bančne unije. Delamo tudi na področju trgov eh, kapitala in sicer eh, se ukvarjamo z financiranjem iz bančnih virov in drugih finančnih virov. Potrebno je zagotoviti tudi dobre priložnosti za majhna in srednja velika podjetja. Mm, to je zelo pomembno za eh, celotno strukturo evropskega gospodarstva. V zaključek naj povem, da da je ključ do stabilnosti in pa uspešnosti evropskega gospodarstva v učinkoviti komunikaciji med državami članicami. Če bomo ravnali odgovorno, če bomo ravnali uravnoteženo, če bomo konstruktivni, potem eh, bomo dosegli naše cilje. Najlepša hvala. Thank you very much. Najlepša hvala, gospa predsednica sedaj pa podpredsednik Evropske komisije Valdis Dombrovskis. Odgovoren je za eh, evro in pa socialni dialog. Izvolite, beseda je vaša. Eh, Draga eh, predsednika, v spoštovani, predsednik, v spoštovani poslanci nacionalnih parlamentov, evropski poslanci, Eh, govoril bom o Evropski eh, monetarni uniji. Pogovori trenutno intenzivno eh, potekajo in možnosti za razvoj so trenutno boljše, kot so bile kdajkoli v preteklosti, ampak to še ne pomeni, da bomo dosegli uspeh. Gospodarsko Gospodarska situacija eh, je najboljša v eh, zadnjih eh, letih. Gospodarska rast se je vrnila v vse države članice. Gospodarska rast je prerasla pričakovanja v preteklem letu in se še povečuje. Gospodarska rast se je povečala za 2,4 odstotka v letu 2017 in to je najhitrejša rast v zadnjih letih. V letu 2018 naj bi uh, bila gospodarska rast 2,3 odstotka. Evropsko gospodarstvo se torej krepi, brezposelnost je najnižja eh, v zadnjem desetletju. Poleg tega imamo odlično finančno podporo, ki naj bi zagotovila ulaganja in pa več priložnosti v prihodnosti zaupanje eh, podjetij in pa eh, potrošnikov je izjemno visoko in zaradi tega se bo naše gospodarstvo v prihodnosti še eh, bolj okrepilo. Vendar pa seveda na razvoj vpliva tudi nestabilnost borznih trgov. Vendar pa smo ugotovili, da se lahko neravnovesja hitro izravnava izravnajo. Ostaja politična negotovost, predvsem zaradi pogajen o Brexitu in zaradi eh, protekcionističnih politik na mednarodni ravni. Situacija se razlikuje med posameznimi državami, namreč oživitev eh, gospodarske rasti se je začela veliko pozneje v določenih državah članicah in tudi brezposelnost je osredotočena na določene države članice. Vendar pa lahko nasplašno rečemo, da, so, da je gospodarska prihodnost Evropske unije dobra in da smo pokazali, da uh, lahko dobro delujemo. Evropska komisija je leta 2015 eh, predstavila stališča o Evropski monetarni uniji in sicer v eh, izjavi petih predsednikov, pa tudi v dokumentu lansko leto. Pogovarjali smo se tudi z Evropskim parlamentom in zahvaljujem se tudi nacionalnim parlamentom za njihove prispevke ki jih eh, seveda močno cenimo. Svežen, ki smo ga predstavili lani decembra, predstavlja eh, akcijski načrt, eh, vsebuje konkretne predloge, ki temelijo na naših razpravah in pa na temeljnih potrebah. Poudarjamo, da potrebujemo kratkoročni načrt, krati pa tudi srednjeročno in dolgoročno vizijo zavedati se moramo, eh, kako želimo razviti Evropsko monetarno unijo in sicer vse do obdobja 2025. Eh, komisija meni, da so ključnega pomena učinkovitnost, eh, enotnost in pa demokratična odgovornost. Enotnost zaradi tega, ker je prihodnost držav članic monetarne unije in pa drugih držav članic ker je prihodnost eh, teh eh, držav tesno povezana in Evropska monetarna unija bo na voljo vsem državam članicam. Učinkovitost zahteva boljšo uporabo obstoječih instrumentov. Demokratično odgovornost pa potrebujemo, ker potrebujemo večjo preglednost eh, o sprejemanju odločitev, potrebujemo pa tudi boljši dialog med različnimi evropskimi deležniki. Pri tem je potrebno vključiti Evropski parlament, nacionalne parlamente, civilno družbo in uh, vse druge deležnike. Poleg tega imamo še eno uh, zakonodajno leto pred evropskimi volitvami in to leto moramo izkoristiti za to, da bi dosegli pravi napredek. Zagotovo bi bila zamujena priložnost, če tega ne bi storili. Decembrski uh, načrt predstavlja tudi smernice za zaokrožitev bančne unije želimo uh, okrepiti uh, bančno unijo in uh, napredek bomo dosegli le, če bomo zmanjšali tveganje in pa poskrbeli za delitev tveganja. Prvo področje je področje, na katerem delo nenehno poteka. Evropska unija mora poskrbeti za financiranje evropskega gospodarstva. Potrebujemo bančna posojila in pa stabilno okolje za ulaganja. Pred več kot enim letom smo eh, predstavili svežen reform za ukrepitev eh, odpornosti evropskih bank. Skupaj z eh, enotnim mehanizmom za nadzor smo pripravili predloge, ki so poskrbeli za velik napredek v zadnjih letih. Lansko leto smo poročali tudi o slabih posojilih povsod po Evropske unije. V zadnjih treh letih se je za eno tretjino zmanjšal odstotek eh, teh slabih eh, posojil. Eh, v letu 2017 je ta odstotek znašal 4,6 odstotka, vendar pa obstajajo razlike med državami. Ugotovili smo, da je prišlo do velikega napredka v državah članicah, ki so imele zelo visoko stopnjo slabih posojil. Še naprej bomo sodelovali z državami članicami, da bi ukrepili ta pozitivni trend. Naslednji mesec bomo pripravili predloge za znižanje odstotka slabih posojil in pa za preprečevanje e, njihove akumulacije v prihodnosti. Poleg tega e, bomo nadaljevali z delom v zvezi z enotnim odborom za reševanje, o eh, katerem smo se že dogovorili in pa. E, o uh, schemi za zavarovanje posojil. To bo okrepilo stabilnost bank in pa izboljšalo krizni management. Dobro eh, se eh, zavedam, da obstaja določena zaskrbljenost glede tega predloga. Evropska komisija je predstavila več predlogov, da bi eh, to upoštevali in prešli eh, na eh, sistem zajamčenih vlog, torej EDIS na mm, bolj urejen način. Naj sedaj pridem k decembrskim predlogom. Najprej smo podali konkreten predlog glede tega, kako spremeniti v Evropski mehanizem za stabilnost, Evropski mehanizem za stabilnost, Evropski monetarni sklad. To bo utrdilo položaj evropskih inštitucij, poleg tega pa bo poskrbelo za boljši okvir za preglednost, za učinkovito rabo evropskih sredstev in pa uh, za Evropski enotni odbor za reševanje. Poleg tega se na ta način ne bo sprejelo spreminjanje odločitev uh, trenutnega mehanizma za stabilnost, ki uh, se je izkazal za učinkovitega v preteklih letih. In eh, pri tem eh, bodo ostali eh, udeleženi tudi nacionalni parlamenti. Drugi predlog je predlog, da vključimo eh, koordinacijo eh, in pa eh, da zagotovimo stabilnost Evropske monetarne unije. Evropska komisija namerava vključiti uh, instrumente, ki so predlagani uh, že uh, v uh, pogodbah. Vključitev medvladnih instrumentov, instrumentov medvladnega sodelovanja bo okrepilo, uh, bo okrepilo Evropsko monetarno unijo. Na ta način bomo bolje zaščitili tudi vlogo nacionalnih parlamentov in pa dialog, uh, kot uh, ga imamo uh, ta teden. Na ta način želimo zagotoviti zdrave pogoje za javno financiranje, predlog Evropske komisije pa ne vpliva na sekundarno pravo v povezavi z paktom stabilnosti in rasti. Poleg tega moramo modernizirati tudi evropske javne finance in se na ta način bolje odzvati na trenutne izzive. Pretekli teden smo podali svoje mnenje eh, in sicer za prihodnje vrh o večletnem finančnem okviru. Gre tudi za vprašanje, kako lahko evropske finance bolje podprejo vlaganje na nacionalni ravni. V našem načrtu za Evropsko unijo smo najprej povdarili eh, nov instrument za izvajanje reform, ki naj bi zagotovil podporo državam članicam pri izvajanju reform, o katerih so se dogovorile za Evropsko komisijo. Ta predlog bomo predstavili v okviru večletnega finančnega okvira in bo veljal za obdobje po leto 2020. Vendar pa bomo ta instrument preizkusili že v obdobju 2018 do 2020 in sicer eh, bo šlo za prostovoljn, eh, prostovoljno uporabo tega instrumenta. To bo mogoče le, če bo sta Evropski parlament in pa Evropski svet sprejela eh, naš eh, zakonodajni predlog spremembe. Poleg tega želimo zagotoviti tudi finančno podporo pri izvajanju na zahtevo držav članic. V obdobju 2018 do 2020 predlagamo, da bi ukrepili proračun za eh, nov eh, program eh, podpore strukturnim reformam in sicer bi naj zagotovili dodatnih 18 milijonov za program, ki že znaša 140 milijonov evrov. Podpiramo 150 projektov v 15 državah članicah in sedaj izbiramo nove projekte za eh, to leto. Za leto 2018 eh, smo prejeli eh, prošnje iz več kot 18 držav članic. In še tretji predlog gre za instrument konvergenčnosti in za možnost za vstop v evroobmoče, če želi država eh, postati uspešna članica evroobmoče, potem mora poskrbeti za spoštovanje načela konvergenčnosti. Eh, pomagati želimo državam članicam, predvsem na tistih področjih, kjer lahko dosežejo večjo eh, konvergenčnost. Tukaj govorim o trgu delovne sile, o javni upravi, o splošnem ozračju za delovanje podjetij in tako naprej. Poleg tega pa so tukaj tudi eh, strukturne eh, reforme, ki bodo zagotovile večjo stabilnost eh, v obdobju različnih pretresov. S tem želimo dopolnjevati delo držav članic. Namreč v državnih časih se najprej za zagotovitev stabilnosti namenijo sredstva iz nacionalnega proračuna, ta pa naj bi dopolnila evropska posojila, predvsem evropska posojila. Eh, in eh, to bomo konkretne predstavili v zakonodajnem predlogu, ki eh, bo govoril tudi o večletnem finančnem okviru za obdobje po letu 2020. Naj poudarim, da bi ta funkcija Eh, stabilizacije morala zmanjšati tveganja, vendar pa naj ne bi prišlo do stalnih prenosov. Poleg tega pa bo potrebno izpolniti eh, tudi določene pogoje. Države potrebujejo dobre eh, blažilnike, ki jih morajo vzpostaviti predvsem v dobrih časih. Potrebujemo tudi boljšo gospodarsko politiko in pa boljši nadzor na ravni Evropske unije, pri tem pa seveda ne želimo posegati v nacionalne pristojnosti. Dame in gospodje, spoštovani kolegi, od poročila petih predsednikov dajemo poudarek eh, demokratični verodostojnosti eh, in pa gospodarskemu in pa davčnemu usklajevanju na ravni Evropske unije. Intenzivno sodelovanje z Evropskim parlamentom je le en vidik eh, tega. Poleg tega potekajo tudi razprave z nacionalnimi parlamenti. Potrebujemo tesne stike eh, med Evropskim parlamentom in pa nacionalnimi parlamenti. Eh, Evropska monetarna unija je lahko le demokratična monetarna unija. Evropski parlament eh, je pravi prostor za zagotovitev preglednosti in pa odgovornosti tega procesa. Z oziroma v prihodnih mesecih upam, da lahko računamo na vašo aktivno podporo. Najlepša hvala. Much, Najlepša hvala, podpredsednik Dombrovski. Podpredsednik nas mora zapustiti ob 10.15 zaradi seje Evroskupine, zato bomo takoj začeli z razpravo vsak dobi dve minuti, največ dve minuti. Začel bo gospod Erik Vrt, predsednik odbora za finance francoske skupščine. Izvolite. Najlepša hvala. Pomembno je, da dosežemo napredek na kratki rok pri številnih vprašanjih, ampak kot je dejal podpredsednik, je treba zagotoviti, eh, da bomo upravljali s tveganji naprimer prek bančne unije, prek eh, usklajevanja kapitalskih trgov. Druga stvar je evropski proračun, ki je eh, preozek, prešibak in preveč eh, rigiden. Glede na to, kakšne politike pokriva, potrebujemo širši proračun, ki bo imel večje zmogljivosti. Tretja stvar je fiskalna nelojalnost. Znotraj Evropske unije in znotraj evra ne moremo imeti takšne nelojalnosti. Včeraj smo se veliko pogovarjali o eh, fiskalnih zadevah, kar se tiče eh, digitalnega gospodarstva in to je zelo pomembna tema. Seveda je treba povezati politične odločitve in gospodarske odločitve v eh, državah članicah in tudi v Evropski uniji ugotavljamo, da so to izzivi pred nami. Zanima me, kakšna je časovnica, kakšen je časovni načrt Evropske unije za konkretne odgovore na ta uh, vprašanja. Po mojem mnenju je gospodarstvo eh, v Evropi eh, na nek način nepošteno. Dejstvo je, da nekateri ne plačujejo davkov na evropskem ozemlju, tam, kjer nastaja dodana vrednost di italiana. Giampaolo Gali iz italijanskega parlamenta. Uh. Najlepša hvala, gospod predsednik. Moj parlament je že potrdil decembrski svežen komisije, vsaj 99 odstotkov tega svežnja. In osebno se strinjam s komentarji podpredsednika Dombrovskega. In to v širšem kontekstu uh, govora, ki nam ga je podal predsednik Tajani rad bi izpostavil eno samo stvar. V Evropi kroži cela vrsta predlogov o vzpostavitvi pravil za avtomatsko prestrukturiranje nacionalnih eh, dolgov. Gre za eh, dokument gospoda Eh, Šojbleja, naprimer, eh, ki ga je izdal, ko je odstopil kot finančni minister. Eh, pred kratkim je bil objavljen tudi dokument francoskih in nemških ekonomistov. Izpostavili ste odpornost, lahko bi prišlo do destabilizacije v evromočju. Prestrukturiranje dolgov je morda nuja v nekaterih primerjih, ampak če oblikujemo pravila za to prestrukturiranje, s tem tvegamo, da se eh, bo ta napoved sama od sebe eh, uresničila. Če naslednji dan, naprimer, vlada eh, nima potrebe potem, da bi na trgih iskala sredstva za državo, če bi naprimer eh, za 50 odstotkov zmanjšali dogove prek prestrukturiranja, bi povzročili veliko katastrofo eh, ne zgolj doma, ampak tudi širše v Evropi. Nočemo torej takšne napovedi, ki bi se sama uh, uresničila. Takšna je bila tudi tista promenada na Dovilu Merklove in Sarkozija ko je bilo govora o evromočju. Naj napovem naslednje. Če neka pomembna predstavnica ali pa, ali pa predstavnik v Evropi eh, v naslednjih dneh podaja izjave o eh, pravilih za prestrukturiranje, se lahko zgodi, da bo Evropa destabilizirana. Morda ne tako kot po promenadi eh, v Dovilu, ampak vseeno eh, destabilizirana. Upam, da do tega ne bo prišlo. Hvala. Sedaj pa podpredsednik Evropskega parlamenta, gospod Papadimulis. Najlepša hvala, gospod predsednik. Sedaj, ko je evropsko gospodarstvo v boljšem stanju, podpredsednik Dombrovskis, moramo narediti korak naprej v smeri poglobojevanja in eh, poenotenja Evrope, ki jo imamo. Bančna unija ni dokončana, eh, valutna unija ni končana, eh, imamo veliko dela pred sabo in okrepiti je treba vse te vidike, sploh zato da se zavarujemo pet, eh, pred krizo. Sedaj je treba zgraditi to streho, ker bo pozneje prepozno, ko bo začelo enkrat deževati. Poskrbeti moramo tudi za davčno usklajevanje. Poglejmo si vse te škandale, eh, panamske dokumente, eh, druge davčne dokumente in tako naprej. Novinari so razkrili vse te škandale in mislim, da v Evropi in v državah članicah tega ne moremo preprosto poriniti na stran. Izgubljamo na milijone evrov zato, ker se bogati izogibajo plačevanju davkov. To je morda zakonito, legalno na papirju, ampak je pa nepošteno, neetično. Ravno zato si moramo pri, eh, prizadevati za usklajevanje davkov. Ne moremo imeti držav članic, ki imajo davčne sisteme, kjer se skrivajo črne luknje, s čimer so v nevarnosti druge države članice. Evropska unija mora narediti več z manj. V zadnjih letih smo se soočali številnimi izzivi, z priseljensko krizo, z bojem proti terorizmu, z dejstvom, da eh, moramo več nalož poskrbeti tudi za več nalož eh, poskrbeti tudi na področju raziskav in inovacij. Strinjam se s predsednico bolgarskega parlamenta. Če želimo zaščititi kohezijsko politiko, skoraj sem že končal, gospod predsednik, potem eh, moramo poskrbeti, da tiste države, ki največ dobijo od Evropske unije, eh, ki so najbogatejše, Nizozemska, Nemčija, naprimer, uplačajo več v evropski proračun. Druga stvar pa je ta, da moramo poskrbeti za več eh, lastnih sredstev. Izkoristiti treba predloge skupine eh, Monti. So the... Eh, Predstavnica Danskega parlamenta. Najlepša hvala. Hvala, da ste nas povabili na to zasedanje. V veliko veselje mi je, da sem danes tukaj. In začela bi z malce drugačnim komentarjem. Sem velika podpornica Evropske unije. Sem eh, otrok eh, hladne vojne. In eh, sedaj, ko vidim, koliko držav je članic Evropske unije, vidim, da je to znak demokracije, znak miru, znak napredka. Ampak zaskrbljena sem. Zaskrbljena sem, ko vidim, da nekatere države zapuščajo Evropsko unijo. Zaskrbljena sem, ko vidim, da se številni ljudje ne strinjajo z Evropsko unijo. Skrbi nas prihodnost našega uh, projekta. Skrbi me ta mir in demokracija Evropske unije. Skrbijo me države, članice, ki želijo posegati v že pridobljene pravice. Mislim, da je treba pomagati ljudem in uh, narediti korak naprej. Kako preprečiti, da se bo to dogajalo v prihodnosti? Kako zagotoviti, da bodo ljudje z zanimanjem spremljali dogajanje Evropske unije? Sedaj pa nazaj eh, k konkretnim temam. To je povezano z reformami. Na Danskem smo v zadnjih 15 letih poskrbeli za številne reforme. Naprimer, eh, zvišali smo eh, starost upokojitve, poskrbeli smo za več prožnosti na trgu dela in to zato, da bi zagotovili bolj zdrave javne finance, tako da se ne bi soočali z gospodarskimi težavami na Danskem. Mislim, da je pomembno, da si vsaka država članica pogleda lastno stanje in eh, poskuša ugotoviti, kako zagotoviti zdrave eh, javne finance. Mislim, da je to dober signal na nacionalni ravni, Evropska unija pa nam lahko pri tem pomaga. Na danskem se soočamo tudi z vprašanjem neenakosti. To neenakost poskušamo zmanjšati tudi eh, na geografski osnovi. To je prav tako pomembna nacionalna naloga in eh, seveda lahko eh, pomagamo drugim z dobrimi idejami, z dobrimi eh, praksami. Mislim pa, da je to v pristojnosti držav članic in na nas je, da to tudi storimo. Hvala. Gospod podpredsednik Dombrovskis, izvolite. Uh, uh, uh, Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovani poslanci in poslanke. Najprej najlepša hvala za vašo podporo pri dograditvi bančne unije in unije kapitalskih trgov. To so prioritete Evropske komisije in eh, mislim, da lahko dosežemo otipljive rezultate eh, in to k malu. Kar se tiče vprašanja v zvezi s časovnico, pa takole. Glede poglabljanja uh, EMU, nas čaka uh, marčevska seja evroobmočja, uh, čaka nas tudi zasedanje na vrhu junija in uh, na teh sestankih bomo uh, nadaljevali delo, ki smo ga začeli decembra. Čaka nas tudi zasedanje na vrhu maja 2019 in upamo, da bomo tam prišli do sklepov Eh, na temo prihodnosti Evrope, vsaj v okviru tega parlamentarnega sklica. Pred nami je torej nekaj zelo pomembnih mesecev. Več vas je zastavilo vprašanje v zvezi z evropskim proračunom, prioritetami in eh, obsegom tega proračuna. Kot veste, je Evropska komisija pred kratkim predstavila svoje prispevke za razpravo o naslednjem večletnem finančnem okviru. Tudi naše mnenje je, da so pred nami številni izzivi. Upoštevati je treba tudi Brexit, ki bo za sabo eh, postil precejšno luknjo v proračunu. Ob strani moramo postiti torej to tradicionalno razmišljanje, da eh, naj evropski proračun predstavlja zgolj en odstotek eh, BND. Jasno je, da se bo moral ta odstotek eh, povečati. Rešiti je treba vprašanje proračunske luknje, rešiti je treba tudi vprašanje novih prioritet. To pomeni, da bomo morali na eni strani preurediti trenutno, trenutne izdatke, po drugi strani pa si prizadevati za večji proračun. Komisija dela v obeh smerih. Kar se tiče lastnih sredstev, je naš namen, da predstavimo ideje za potencijalna lastna eh, sredstva k malu. Zastavili ste tudi vprašanje o avtomatskem prestrukturiranju nacionalnih dolgov. Če si pogledate predloge Evropske komisije, lahko vidite, da komisija ne predlaga to vrstnega mehanizma. Seveda se zavedamo te razprave. Menimo, da je treba pri razpravi eh, biti previden, tako da eh, se izognemo potencijalnim negativnim učinkom in eh, destabilizaciji. Naša naloga je namreč, da okrepimo odpornost emo, kot ste izpostavili. Na to vprašanje davko. Tudi o tem je govorilo več govornikov. Komisija se v polni meri strinja v zvezi s tem. Veliko dela nas čaka na področju davko. Dosegli smo že precej napredka v zadnjih letih. Spremenili smo eh, direktivo o eh, boju proti izogibanju davkov, Izboljšali smo eh, sporazume o eh, izmenjavi podatkov med državami članicami in s tretjimi državami, na to imamo eh, predloge OECD-a o eroziji osnovne stopnje in prenašanju dobička, na to imamo tudi boj proti goljufiji na področju DDV, tudi na mednarodni ravni, imamo poročanje po državah, imamo predlog skupne konsolidirane eh, davčne osnove za davek eh, od dobička pravnih oseb. Kmalo bomo predstavili tudi eh, predloge za davke na področju digitalnega gospodarstva v tej novi digitalni dobi. Na področju davkov je torej agenda zelo polna. Držati pa se moramo načela, da se davki plačujejo tam, kjer poteka dejanska gospodarska dejavnost. Na koncu bi se vam rad še zahvalil za vaše komentarje v zvezi s krepitvijo vloge držav članic, nacionalnih parlamentov in eh, nacionalnih vlad, kar se tiče eh, zdravega gospodarskega in fiskalnega sprejemanja eh, odločitev. Okrepimo lahko ekonomsko in monetarno unijo, okrepimo lahko orodja, na evropski ravni, ampak seveda s tem ne bomo zamenjali uh, dobrega sprejemanja odločitev na nacionalni ravni. Hvala. Najlepša hvala, podpredsednik Dombrovski, hvala za vaš angažma. Pred odmorom za kavo pa še trije govorniki, najprej gospa Perič iz Hrvaške. Uh, Najlepša hvala za pozornost monetarne unije važno je poklubitev gospodarske in finančne unije je ključnega pomena tudi za Hrvaško. Hrvaška še zmeraj ni članica uh, Evropske eh, monetarne unije. Uh, kot je dejal predsednik vladi Plenković, je približevanje evroobmočju strateški cilj Hrvaške. Vlada Hrvaške in pa Hrvaška nacionalna banka sta predstavili strategijo za uh, uvedbo evra eh, na Hrvaškem. To strategijo izvajamo povsod eh, v naši državi, tako da eh, bi lahko predstavili prednosti za državljane. Hrvaška že danes izpolnjuje skoraj da vse kriterije za uvedbo evra. In čeprav posebej so za nas pomembni predlogi iz svežnja za poglobitev in razširitev Evropske monetarne unije. Eh, gre za eh, zasnovo Evropskega monetarnega eh, sklada za podporo strukturnim reformam in pa za uvajanje finančne podpore državam članicam pri izvajanju ključnih reform za vstop v evroobmočje. Tretjič je zelo pomemben tudi nov instrument podpore strokovni, strukturnim reformam. Eh, Hrvaška je leta 2017 izstopila iz postopka eh, prekomernega eh, javnega primankljaja in prizadevamo si za zagotovitev konvergenčnosti in za odpravo makroekonomskih neravnovesij. Zaradi tega podpiramo tudi pilotno obdobje 2018 do 2020 v tem obdobju naj bi se uporabljali novi instrumenti uh, in uh, uporabljala bi se lahko sredstva iz sklada za strateška ulaganja. Kasneje pa bi se lahko države vključile v uh, eh, dolgoreč, dolgoročno strategijo iz strukturnih skladov. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Naslednji je gospod Pavo Arimaki iz finskega parlamenta. Izvolite. Mikro, Mikrofon, prosim. Najlepša hvala, gospod predsednik. Predsednik Tajani je izpostavil temo, ki je izjemno pomembna in to je zaupanje in vera državljanov Evropske unije to je zelo aktualna tema. V eh, kriznih letih smo videli, da je zaupanje v EU upadlo. Podobno velja za nacionalno politiko. Seveda, ljudje trpijo zaradi eh, ekonomskih, finančnih eh, rezov, skrbi jih njihova prihodnost in tako naprej. Če želi Evropska unija povečati zaupanje ljudi v Evropsko unijo, potem se moramo ukvarjati s temi temami. Naprimer, kakšna je vloga Evropske unije, kakšna je vloga Evropske centralne banke pri krepitvi zaposlovanja, pri krepitvi naložb, naprimer. Trenutna vloga je zelo minimalna. Še en vidik je treba izpostaviti. Gospodarska politika Evropske unije je tista, ki je pritisnila na. Eh, najšipkejše v naši eh, družbi. Na finskem smo, na primer, sprejeli niže davke za eh, bogatejše državljane, po drugi strani pa upokojenci in študenti trpijo. Gospod predsednik, boriti se moramo tudi proti davčnemu dumpingu, plačnemu dumpingu, socialnemu dumpingu. Škandali, kot so naprimer davčna razkritja, kažejo, v kakšni meri se ljudje izogibajo eh, plačevanju davkom. Eh, znotraj Evropske unije obstajajo davčne oaze, obstajajo legalni načini, da se izogneš plačevanju davkov in to je treba spremeniti. Drugače naš socialni sistem ne bo preživel. Gospod Dombrovski je izpostavil nekatere Eh, pomembne ukrepe, eh, kar se tiče boja proti eh, internemu davčnemu dumpingu znotraj Evropske unije in to je treba tudi narediti. Najlepša hvala. Naslednji je gospod Kristos Stajkuras iz Grškega parlamenta. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Zamudami, kompromisi in visokimi socialnimi uh, stroški smo zelo počasi prišli iz krize, ampak še vedno se soočamo, soočamo z izzivi, eh, visoko brezposelnostjo, visokimi eh, dolgovi, eh, revščino, priseljensko krizo, finančno nestabilnostjo in usmeritvijo monetarne politike. Kolektivni odgovor mora biti bolj odporna, konkurenčna, učinkovita, kvalitetna Evropa, ki termini na solidarnosti. S tem, ko bomo poglobili in okrepili Eh, EMU, poskrbeli za boljšo ekonomsko koordinacijo in zagotovili dodatna orodja za eh, stabilnost, za eh, gospodarsko upravljanje, bomo naredili korak naprej. Kaj potrebujemo? Izvajati je treba odgovorno fiskalno politiko in pri tem je treba upoštevati ekonomski cikel. Sprejeti je treba realistične fiskalne cilje in izboljšati strukturo javnih financ, zmanjšati uh, Eh, davčno breme, zagotoviti boljši finančni nadzor, nasprotju s tem, kar se dogaja v Grčiji. Izboljšati je treba eh, tudi konkurenčnost prek strukturnih reform, zmanjšati ekonomske eh, razlike na osnovi načel socialnega tržnega gospodarstva. Poskrbeti je treba za delujočo unijo kapitalskih trgov, s tem, da bo, bomo zagotovili boljšo likvidnost. ESM pa mora postati Evropski monetarni sklad, eh, mehanizem za fiskalno stabilizacijo eh, z zmogljivostjo posojanja in eh, z možnostjo razvoja novih finančnih instrumentov. Hvala. Najlepša hvala. Naslednja je gospa Gabriela Krecu iz Romunskega senata. Suido. Najlepša hvala, gospod predsednik, prijatelji in prijateljice. Nimamo še enotne eh, valute, imamo zgolj skupno valuto na eh, področju, ker so razlike veliko. Eh, to je nekakšna goba, ki vsebuje eh, bogatstvo in eh, ga prenaša iz revnejših v boga, eh, bogatejše države. Ampak skupna velot, eh, valuta bi lahko delovala, če bi pri tem imeli seveda eh, dosledno eh, Eh, konvergentno eh, politiko. Paradigma se spreminja. Eh, prehajamo iz solidarnosti v sistem odgovornosti države. Ampak odgovornost države ne more biti večja kot pa zmogljivost te države, da ukrepa. Tudi kar se tiče eh, orodi za monetarno ukrepanje. Države članice so že prenesle pristojnosti na, visok, eh, na višjo raven, zato potrebujemo sedaj evropske instrumente za intervencijo. Solidarnostni instrumenti so še vedno uh, redki. Glede na skupne izzive na enotnem trgu potrebujemo skupna orodja, ki jih ni. Skupina ekonomistov, ki vsaj upam ne svetuje Evropski komisiji, si želi instrumente, ki proizvajajo finančne krize. Nimamo pravega sistema upravljanja uh, s tveganji, nimamo prave discipline. Na mastrijske kriterije gledamo kot nekaj, kar je preprosto treba narediti. Kriza je pokazala, da so tudi tisti, ki sledijo pravilom, izpostavljeni negativnim uh, učinkom. O tem lahko več povedo naši španski in irski prijatelji. Tisti, ki pa se niso držali strogih kriterijev, eh, so lažje preživeli krizo. Morda je eh, bilanca plačil bolj relevantna stvar sploh ker presežki ene države pomenijo eh, deficit druge države. Upoštevati je treba tudi zasebni eh, sektor, dolgove in strukturo zasebnih naložb. Temu smo bili priča že v preteklosti. Tako lahko nastanejo nove krize. Hvala. Še zadnji govornik pred odmorom za kavo gospod Skopešek iz Češke. Izvolite. Za slovo tema temnešnjo setkanje. Najlepša hvala, gospod predsednik. Danes se pogovarjamo o predlogih za krepitev evromočja in krepitev stabilizacije evromočja. Bojim pa se, da bodo številni od teh predlogov zgolj povečali moralni hazard. Priča smo bili razdelitvi evroobmočja v dve kategoriji. Ene države so imele eh, zdrave finance, druge države pa so imele težave pri javnih financah. Ko je prišlo do težav, so morale dobre države pomagati tiste, tistim eh, slabimi javnimi financami in to je bil prvi primer moralnega hazarda v evroobmočju. Moralni hazard pa eh, najdemo tudi v bančništvu. Bojim se, da bo skupna ureditev tveganj pomenila eh, zgolj to, da bodo imetniki vlog morali reševati druge države, ki nimajo eh, dobro deločih javnih financ. Na češkem je bančni sistem eh, zdrav, poskrbeli smo za prestrukturiranje, ampak pri tem so sodelovali zgolj češki državljani. Sami smo torej rešili lastne težave. Mislim, da obstajajo različni problemi, ki na različne načine vplivajo na različne države. Mislim, da Evropa dve hitrosti ni slaba ideja. Danes lahko namreč vidimo, da obstaja različna raven integracije v eh, različnih državah članicah Evropske unije. Kar se tiče usklajevanja davkov, po mojem mnenju to ni dobra ideja. V Evropski uniji bomo namreč vedno imeli države, ki bodo poskušale uh, zniževati davke, po drugi strani pa bomo vedno imeli tudi države, ki se bodo uh, raje odločale za više davke in za uh, redistribucijo uh, teh sredstev. Vse je torej odvisno od posamezne države članice če bi se odločili za nek poenoten sistem, to ne bi bila prava pot naprej. Tako ne bomo zagotovili rasti. Ja. Najlepša hvala. Drugi poslanci, ki so se javili k besedi, lahko besedo dobijo tekom prihodne razprave. Sedaj pa sledi odmor za kavo. Z delom pa bomo nadaljevali ob 11. Eh, in sicer eh, z razpravo o vlogo eh, evropskih, vlogo nacionalnih parlamentov, kar zadeva Evropski monetarni sklad.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

najveće gdje može dobrati. Znači, da pa se pešno se dobrati. Ali, ovo je ulici celko, ima neka ulica gdje se dobrati. Može se i dobro da tu može da tu može.

verovatno na nekom

ste majka. Spoštovani kolegi, prosim, da se posedete, tako da lahko začnemo. Odmor za kavo je seveda najpomembnejši del vsakega dnevnega reda, je zelo dobra priložnost eh, za pogovore z drugimi kolegi, ampak sedaj bomo nadaljevali z delom welcome again all the participants from national Lep pozdrav tako kolegom iz nacionalnih parlamentov, kot tudi kolegom iz Evropskega parlamenta. Sedaj pa bom nadaljeval po polsko. Tož, panje in panovje, dišejša pora. Spoštovane gospe in gospodje, spoštovani kolegi. ta del plenarnega zasedanja se bo eh, nanašal na trenutne rešitve in prihodne rešitve povezane z Evropskim mehanizmom za stabilnost. V Evropskem parlamentu obravnavamo to temo, pa tudi komisija in svet nadaljujeta s svojim delom glede Evropskega mehanizma za stabilnost. Na tak način lahko okrepimo stabilnost celotnega finančnega sistema in spodbudimo rast v Evropi. Izjemno pomembno je, da razmislimo o načinih, kako lahko nacionalni parlamenti prispevajo k temu postopku. Razmisliti moramo tudi o tem, kako lahko naše delo v Evropskem parlamentu potem prenesemo v nacionalne rešitve. Potrebujemo pa tudi dobro razumevanje eh, našega dela med seboj. Prav zato je današnja razprava tako pomembna in se bo osredotočala na evropski mehanizem za stabilnost. Spregovorili bomo tudi o Evropski monetarni uniji ter o Evropskem mehanizmu za stabilnost in njegovi uporabi v evropski zakonodaji. Želimo namreč, da bi ga vsi pravilno razumeli in tudi izvajali. Seveda pa zato potrebujemo vaše sodelovanje. Prosimo, da to sporočilo prenesete vsem državljanom. Namreč eh, naša skupna naloga Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov je, da to storimo. Imamo približno 90 minut časa za razpravo. Naj povem, kako bo razprava potekala. Zagotoviti želimo, da bi spregovorilo čim več kolegov iz nacionalnih parlamentov. Želimo vam dati priložnost, da predstavite svoja mnenja. Zaradi omejenega časa in zato, ker želimo dati priložnost čim več kolegom, vas prosim, da se držite časovne omejitve. Vsak ima na voljo največ dve minuti časa, v skrajnem primeru tri minute. Najprej bom eh, besedo dodelil dvema govorcema iz nacionalnih parlamentov in potem bo dobil besedo še en govorec iz Evropskega parlamenta. Na zaslonu vidite uro, ki, ki kaže, koliko časa že govorite. Poleg tega pa imam tudi kladivce, ki ga bom uporabil, ko eh, želim, da prenehate govoriti, če boste prekoračili svoj čas, seveda. Predsedovala bova jaz in gospa Stojanova, ki predstavlja bolgarsko predsedstvo. Jaz pa sem podpredsednik, ki je odgovoren za sodelovanje z eh, nacionalnimi parlamenti. Skupaj bova predsedovala temu sestanku. Najprej bo uvodno, obvodni prispevek podal gospod Roberto Gualtieri. Torej lahko kar začnemo najprej bi si besedo dal eh, so predsedujoči gospi Stojanovi. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Liberacki. Spoštovani podpredsednik Evropskega parlamenta in moj sopredsedujoči. Spoštovani poslanci, spoštovani evropski poslanci in kolegi. Bolgarsko predsedstvo se je začelo in eh, mi bomo v tem času si prizadevali za močnejšo in bolj demokratično Evropsko unijo. Zauzemali se bomo za poglabljanje ekonomske in monetarne unije. Ne želimo pa si, da bi na tak način škodili tistim državam, ki so izven evrskega območja. Veliko čast mi je zato, da lahko danes predsedujem tej seji zasedanja, ki se osredotoča na vprašanje prehoda iz Evropskega mehanizma za stabilnost proti Evropskemu denarnemu skladu. Še posebej pomembna bo tukaj vloga nacionalnih parlamentov pri tem prehodu. Evropski mehanizem za stabilnost je bil zelo pomemben mehanizem v času krize. Namreč omogočal je dodatno finančno podporo za države članice v evroobmočju, ki so imele določene težave. Sedaj pa se bo ta mehanizem počasi prelevil v denarni sklad. Države članice izven evrskega območja bi morale prav tako sodelovati z tem mehanizmom mehanizmom vse do takrat, ko se bodo pridružile evroobmočju. Evropski denarni sklad je po našem mnenju primerno orodje za zmogljivost posojanja. Danes bomo govorili o institucionalizaciji denarnega sklada in o tem, ali zaradi tega potrebujemo okrepljeno vlogo Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov, ko gre za uh, nadzorno vlogo teh organov. Nacionalni parlamenti in Evropski parlament lahko tukaj odigrajo pomembno vlogo pri eh, gospodarskem upravljanju v Evropski uniji. Še posebej želimo povdariti načela subsidijarnosti in sorazmernosti. Zanimajo vaš, vas, nas vaši splošni komentarji o tem vprašanju, namreč vse to bo zelo pomembno pri nadaljnem oblikovanju teh urodij. gospod Liberacki bo predsedoval eh, nadaljni razpravi, sedaj pa bi dala besedo prvemu panelistu, to je gospod Gualtieri. Izvolite. Je predsednik odbora IKON v Evropskem parlamentu. Če, a... Hvala lepa, predsedujoča. Mislim, da ni dvoma glede tega, da potrebujemo okrepljene zmogljivosti eh, upravljanja krize, če želimo izboljšati našo ekonomsko in monetarno unijo. Prav zato pozdravljamo predlog uredbe sveta o vzpostavitvi Evropskega monetarnega sklada. Ime tega sklada, oziroma eh, kot je to povezano z ESM-om, to nima nobenih, nobene veze z monetarno politiko ki je v pristojnosti Evropske centralne banke, niti ne bo to nek eh, evropski približek mednarodnega denarnega sklada. Evropska komisija želi eh, ohraniti podporne funkcije ESM-a, temu pa dodati instrument neposredne dokapitalizacije finančnih institucij in eh, funkcijo varovalnega mehanizma. Smiselno bi bilo torej, da ohranimo trenutno ime ali pa da to pre, preimenujemo v Evropski sklad za stabilnost. Predlog komisije je po našem mnenju dobro oblikovan razen tega imena. Namreč eh, imamo tukaj ciljne izboljšave pogodbe o ESM-u, eh, izboljšali pa bomo tudi politično usklajevanje in večstranski nadzor. To je smiselno, namreč eh, prekrivanje pristojnosti bi bilo nezakonito po pogodbah, istočasno pa bilo tudi neproduktivno, kar se tiče koherentnosti upravljanja. Prav zato je pomembno, da se izognemo temu, da bi nov ESM imel nalogo, da opravlja makroekonomski nadzor, ki ga že izvaja IMF. E samodejno prestrukturiranje eh, dolga kot predpogoj eh, za podporo, to smo jasno izključili iz predloga. Namreč to bi res vplivalo na ekonomsko stabilnost in bi nasprotovalo mandatu ESM-a, kot je to zapisano v pogodbi v členu 136. Slišali smo nekaj nekoristnih predlogov akademikov v tej smeri, ampak na srečo so politiki in eh, predstavniki centralnih bank imeli boljše razumevanje finančne stabilnosti v tem pogledu. Prav zato pozdravljam stališče finančnega ministra Francije Bruna Lemerja glede tega vprašanja. Najpomembnejša značilnost in to, na kar bi se rad osredotočil pri predlogu komisije, je vključitev novega ESM-a v pravni okvir um, v člen 353 pogodbe o delovanju Evropske unije. Na tak način bomo izboljšali konkurentnost in učinkovitost našega okvirja upravljanja. Poleg tega bomo odprli možnost, da ESM-u eh, e naložimo dodatne naloge, ko bo dobro integriran v unijo. Če podam samo en primer. Ko bo ESM dobro integriran v pogodbe, bo v prihodnosti zelo preprosto v evropski proračun vključiti tudi eh, makroekonomske funkcije, kot naprimer nek eh, varovalni mehanizem preko ESM-a. Če se sedaj posvetim specifični temi današnje razprave, je smiselno omeniti tudi to, da je to drugače od eh, medvladnih postopkov. Postopek po členu 352 sicer potrebuje soglasje vseh držav članic, ampak v postopek bodo vključeni tako Evropski parlament kot nacionalni parlamenti. Na tak način bomo zagotovili transparentnost in odgovornost tudi eh, strani Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov. Člena 2 in 6 predloga komisije predlagata določbe, ki eh, omenjajo odgovornost parlamentov. ESM bo namreč predstavil letni, letno poročilo, Evropskemu parlamentu, svetu in tudi nacionalnim parlamentom. Tako Evropski parlament kot tudi nacionalni parlamenti lahko eh, prosijo za eh, odgovore in povabijo direktorja, ki upravlja ta sklad, da se jim pridruži v razpravi. Postopek po členu 352 govori o tako imenovani eh, klauzuli fleksibilnosti. Eh, gre za soglasje v svetu in potreditev tudi v Evropskem parlamentu. Nekateri uradniki pravijo, da bi Evropski parlament tukaj lahko eh, zahteval dodatne eh, pristojnosti in dodatne eh, moči. Ampak smiselno se nam zdi, da nacionalne vlade tukaj prevzamejo ključno vlogo pri upravljanju tega organa, kot je to predstavljeno v predlogu komisije. Upam torej, da bomo v skladu z koalicijskim predlogom nove nemške vlade, ki tudi eh, pravi, da je potrebno ESM vključiti v evropsko zakonodajo, da bomo torej enotni in podprli ta predlog komisije. Ne smemo zamuditi te priložnosti, da bi storili pomemben korak naprej in eh, da bi torej okrepili upravljanje EMU. Eh, Hvala. Благодаря ви, господин Голкери. Najlepša hvala, gospod Gualtieri. Sedaj pa dajem besedo naslednji govornici oziroma naslednjemu govorniku, to je gospod Norbert Brakman, odbor, odbor, član odbora za proračun v Nemškem Bundestagu. Izvolite. Najlepša hvala, spoštovane gospe in gospodje, kolegi in kolegice. Kar se tiče vprašanja vloge parlamenta v tem postopku, bi se osredotočil na tri točke. Prvič, komisija predvideva, da je njihov predlog iz 1. decembra 2017 lahko možno izvesti brez spremembe pogodb. To se mi zdi pravno gledano problematično. Predlog Evropske komisije namreč presega meje načela omejene enotne pristojnosti. Na to kaže že um, količina sredstev, gre za 80 eh, milijard uplačenih sredstev in možnost eh, posojil v višini 500 milijard. To gre za veliko količino sredstev, ki eh, služijo reševanju evrskega območja. Pravna mnenja pravijo tudi, da je člen 352 pogodbe nezadostna pravna podlaga za uveljavo tega postopka. Pomembnejše kot samo pravno vprašanje pa je tukaj politično vprašanje. Ali lahko urejamo Evropo in eh, evroobmočje v dveh ločenih načinih in to dolgoročno. Prilagoditev evropskega prava je gotovo veliki izziv, ampak kakšna je alternativa? ali bo razvoj ESM-a v denarni sklad za evropsko območje, ali to ne vodi do Evrope dveh hitrosti, ali ne bomo na tak način še poslabšali stanje v državah, ki nimajo evra. Po našem mnenju bi morali torej eh, spremeniti pogodbe. Vse, vsi nacionalni parlamenti morajo razumeti, kaj bo točno pomenilo to, da se ESM spremeni v Evropski denarni sklad. To morajo analizirati. Takšni Evropski denarni sklad bi veliko presegal Evropski proračun in njegova eh, funkcija, da bi eh, tukaj predstavljal varovalo, mora biti vključena v temeljno zakonodajo Evropske unije. Če bi to vključili v sekundarne zakonodarne akte, bi ogrozili tudi naprimer naslednje evropske volitve, namreč naši državljani tega ne bodo sprejeli in mislim, da tudi eh, nacionalni parlamenti tega ne, bo, ne bodo sprejeli. Nemški parlament si ne bo pustil oduzeti aktivne vloge v tem postopku. Drugič, upanja Evropske komisije, da bodo države članice prostovoljno eh, prenesle pomembne pristojnosti na evropsko raven in da na tak način, da bodo torej sprejele eh, odločitve na evropski ravni, to ni realistično. Tako začetna sredstva v eh, ta sklad, kot tudi nadaljna sredstva, ki bodo uplačana, so povezana z specifičnimi projekti in na tak način so jih države članice tudi dale na voljo. Nemčija je oktober 2017 prvič povedala, da se strinja s tem, da bo ESM zadnje varovalo za Evropski razvojni sklad, naprimer. Ta funkcija je dobro vključena v ESM. Tveganja in jamstva pa morajo ostati povezana tudi v takšnem skladu za tvegane, uh, za tvegane vprašanja nacionalni parlamenti morajo zato ohraniti nadzor nad porabo teh sredstev v Evropskem skladu. Eh. Nemški predstavnik v ESM-u je vezan na to, kakšne odločitve sprejema nemški parlament nemški zastopnik tam ne more sprejeti odločitve, če te odločitve predtem ne potrdi nemški parlament. Nemško ustavno sodišče je v svoji sodbi v OESM-u sprejelo to odločitev, ki je zavezujoča. Torej, čisto ustavno pravno gledano, nemška vlada ne sme prekiniti te nujne povezave med ESM-om in nemškim zakonodajnim organom. Že zaradi tega je predlog eh, Evropske komisije, ki predvideva, da bi direktor Evropskega eh, monetarnega sklada sam odločal o dodelitvi sredstev, problematičen. Saj države članice ne bodo uločen, vključene v odločanje. Tretjič, Nemčija ne želi preprečevati ustanovitve Evropskega denarnega sklada. Ta se nam zdi namreč dobra priložnost. Evropski denarni sklad bi lahko bolje nadziral fiskalno disciplino v državah članicah, kot to počne komisija. Hitreje bi lahko odkril tudi težave. Evropski monetarni sklad bi lahko pomagal tudi pri eh, nadziranju določenih programov in tako namestil trojko pri eh, tem delu v državah članicah. Prav zato pa mora postati Evropski monetarni sklad neodvisen organ v Evropski uniji, ki ne bo podrejen Evropski komisiji, ampak bo deloval z njo usporedno kot Evropska centralna banka ali Evropska investicijska banka. Samo takšen neodvisni organ lahko nadzoruje proračun in lahko vpliva na delo nacionalnih parlamentov. Odločitev mora na koncu sprejeti Evropski svet, to je gotovo, ampak pri takšni konstrukciji bi bilo vsaj jasno, kje se zaključi neodvisna analiza in kje se začne politična volja in politične želje. Najlepša hvala. Blagodarja, gospodin Brakman. Najlepša hvala. Hvala, gospod Brakman. Sedaj pa dajem besedo še gospe Alba Krke iz eh, portugalskega parlamenta, iz odbora za evropske zadeve. Izvolite. Thank you, chair. Hvala lepa, predsedujoča. Lep pozdrav vsem skupaj. Te recordarmos que a crise financeira que começou em 2007 e acabou por evoluir. Najlepša hvala. Evropska unija eh, je eh, bila v globoki eh, finančni in gospodarski krizi, ki je potem povzročila tudi družbeno krizo. In ta kriza je prizadela številne države članice evra območja. To je bila tudi prva kriza po vzpostavitvi enotne valute in eh, izpostavila se je krhkost eh, te eh, valute, ki je obstajala že od samega začetka. Evropa je skupek različnih držav članic in morala je najti odgovor na to raznoliko krizo vzpostaviti je morala nove mehanizme in tisti, ki eh, vedno znova kritizirajo Evropsko unijo, so lahko v zadnjih letih videli, da eh, lahko storimo eh, veliko kljub vsem težavam, ki smo jih opisali v prvem delu tega panela. Govorili smo o specifičnih problemih, ki izhajajo iz neenakosti v Evropski uniji in res je, da eh, dosežemo boljše rezultate, če smo se sposobni odzvati hitreje. Vendar pa eh, kljub temu, da smo že veliko dosegli, nas čaka še veliko dela in potrebno bo izboljšati rešitve, ki smo jih sprejeli doslej. Evropska komisija je spoštovala svoj del zaveze, podala je predloge in evropski voditelji so eh, definirali natančnejšo časovnico. Bomo videli. Eh, ali bodo to tudi spoštovali in eh, ali se bodo zadeve v Evropski uniji zares spremenile. Evropska unija temelji na pravilih, na inštitucijah eh, in sicer tudi zaradi demokratičnega nadzora, zaradi odgovornosti do vseh državljanov Evropske unije. Danes razpravljamo o Evropskem mehanizmu za stabilnost, ki naj bi ga spremenili v Evropski monetarni sklad. In eh, pri tem eh, gre eh, za to, da naj bi spremenili krizni mehanizem za podporo v času krize v bolj robusten instrument, ki ga bodo lažje nadzorovali vsi tisti, ki zastopajo evropske državljane. Med eh, novimi eh, pristojnostmi eh, je potrebno omeniti tudi skupni mehanizem, ki bo potreben za zaokrožitev bančne unije. Pri tem je potrebno seveda poznati različne razloge za nastanek krize. Evroskupina, ECOFIN eh, eh, so razpravljali predvsem o bančni uniji v preteklih letih in izrazili so zaskrbljenost eh, zaradi delitve in pa zmanjšanja tveganja. Res je, da je prenos suverenosti na evropsko raven povezan z določenim tveganjem, ampak odločitve eh, sprejete na eh, osrednji ravni morajo imeti tudi podporo na nacionalni ravni in to eh, je tisto, na kar se moramo osredotočiti. Bančna unija in enotni podporni mehanizem so ključnega pomena in v tej smeri moramo nadaljevati. Eh, in nadaljevati eh, moramo tudi z eh, vzpostavitvijo sistema zajamčenih vlog, ne glede na to, kar se je zgodilo po krizi. Upam, da, se, da do nove krize ne bo prišlo. Pohiteti moramo in spostaviti ta novi steber v Evropski uniji, kar pa zadeva udeležbo nacionalnih parlamentov. Mislim, da je predlog Evropske komisije uravnotežen in da zahteva bolj aktivno vlogo uh, Evropskega parlamenta. Vendar pa je potrebno izpostaviti tudi udeležbo državljanov in uh, temu se bo potrebno posvetiti v državah članicah, kajti vlade so tiste, ki sprejemajo odločitve, uh, ki sodelujejo v razplavjah in imajo odgovornost do uh, svojih državljanov, pa tudi do uh, nacionalnih parlamentov ne smemo pozabiti na eh, temeljno vlogo. Temeljno vlogo vsake vlade. V Evropski uniji imamo veliko vlad, ki obtožujejo odločitve Evropske unije eh, in eh, to spodkopava verodostojnost evropskih voditeljev v odnosu do nacionalnih parlamentov. In to je zelo pomembno, eh, kajti odnos eh, med vladami in pa nacionalnimi parlamenti je ključnega pomena za večje zaupanje naših državljanov. Vsi eh, predstavniki vlad se morajo zagovarjati pred nacionalnimi parlamenti. To je njihova odgovornost. Ne smemo pozabiti, da smo premustili najhujši del krize, ampak še veliko dela nas čaka, če se želimo izogniti podobnim krizam v prihodnosti. Zagotovo uh, moramo razmisliti tudi o najranljivejših plastih družbe, kajti če bomo pomagali najrevnejšim, bomo pomagali celotni Evropi. Hvala lepa. Благодаря ви, госпожо Албакари. Najlepša hvala. Hvala, gospa Albakrke. Sedaj bom besedo ponovno predala gospodu Liberackiju, ki bo moderiral razpravo. Thank you, Madam Stojanova. Hvala lepa, gospa Stojanova vse bi vas eh, spomnil, da prosim izpolnite tale rožnati obrazec. To izpolnite in eh, oddajte. Še enkrat bi vas spomnil, kakšna je tema razprave in to je prehod iz eh, ISM-a proti IMF-u torej iz Evropskega mehanizma za stabilnost do monetarnega sklada. Kakšna naj bi bila vloga parlamentov? Slišali smo gospoda Gualtierja, gospoda Brakmana in gospo Albekrki. Mislim, da je glavno vprašanje ne ali naj ta prehod podpremo ali ne, ampak kako naj to izvedemo, če želimo, da bo uspešen. Besedo bi podal prvi govornici, gospe Madame Keller, ki je iz francoskega parlamenta. Hvala lepa, gospod predsedujoči eh, Liberacki, da ste mi dali besedo. Eh, samo eh, dva vidika bi rada izpostavila, če dovolite, eh, in sicer gre za mnenje finančnega odbora v francoskem senatu. Prvič gre za evro območje in za potrebo po poglobitvi koordinacije monetarne politike v Evropski uniji oziroma v evroobmočju. Pri tem pa je potrebno upoštevati tudi tiste države, ki še niso članice evroobmočja rada bi zastavila eh, sledeče vprašanje. Ali ne bi bilo bolje, da jasno podpremo vzpostavitev eh, proračuna za evroobmočje, govorim o neodvisnem proračunu, namesto, eh, da vzpostavimo zgolj proračunsko postavko. In druga točka, gospod predsedujoči, Ravno kar ste omenili, da se osredotočamo na vlogo nacionalnih parlamentov, zelo veseli smo, da smo lahko danes tukaj, eh, da se lahko srečamo z našimi kolegi. Jaz že tretjič sodelujem pri eh, tem medparlamentarnem srečanju, ampak mislim, da bi morali imeti eh, takšno sodelovanje še pogosteje, kajti to je pomembno za koordinacijo nacionalnih politik z evropsko politiko. Poleg tega pa gre eh, tukaj za vprašanje ozaveščanja evropskih državljanov v zvezi z evropsko politiko. To politiko je potrebno zagovarjati, jo razložiti eh, evropskim državljanom. Vsi moramo zastopati evropsko politiko, kajti to je na vse zadnje naša politika. In zaradi tega mislim, da bi morali vzpostaviti parlament evroobmočja ne govorimo o novem parlamentu, ampak o uh, delegaciji, uh, eh, kakršno imamo danes tukaj eh, in jo sestavljamo predstavniki Evropskega parlamenta, nacionalnih parlamentov in tako naprej. In uh, rada bi uh, pozvala tudi k temu, da bi uh, zasedanja uh, tega novega parlamenta potekala v uh, Strasburgu. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Hvala za to zelo jasno izjavo. Mislim, da je to zelo dobro izhodišče. Sedaj pa gospa Margarita Maros iz eh, Portugalske. Izvolite. V Evropi je na prskom. Obrigada, predsednik. <clears throat> Eh, eh, Najlepša hvala gospa predsedojoča. Prispevek, ki smo ga slišali, je izpostavil temo, o kateri se ne morem eh, pogovarjati v dveh minutah, ki sta mi na voljo. Govorimo o eh, evroobmočju, govorimo o gospodarskem upravljanju in uh, to mora biti demokratično gospodarsko upravljanje z ustreznim demokratičnim nadzorom. In to je tudi izhodišče eh, za razpravo o eh, spremembi Evropskega mehanizma za stabilnost v Evropski monetarni sklad. Demokratični nadzor, načelo demokratičnega nadzora Eh, mora biti vključeno eh, v eh, to prehodno obdobje, v katerem potekajo številne spremembe. Potrebno je poskrbeti za perspektivo, ki bo vključena v pogodbo Evropske unije, hkrati pa v politiko Evropske unije kot takšno. Rada bi spregovorila o pobudi, ki jo je podal gospod Gualtieri, predsednik odbora Ekon v tem eh, parlamentu in sicer eh, in hkrati tudi o predlogu gospoda Bragmana. Gre za to, da bi vzpostavili eh, bolj prožen, da bi vzpostavili prožnejši in trdnejši mehanizem ne pa uh, nov medvladni dogovor. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa Dimitrijus Papademolis, podpredsednik Evropskega parlamenta. Izvolite. No, mi... Najlepša hvala predsedujočim. Predlog komisije, da bi se Evropski mehanizem za stabilnost eh, preoblikoval v Evropski monetarni sklad, je po mojem mnenju korak v pravo smer. Strinjam se tudi za komentarji, ki jih je podal predsednik odbora Ekon, gospod Gualtieri. Torej, okrepiti moramo demokratično odgovornost in vlogo Evropskega parlamenta, ko gre za nadzor pri teh vprašanjih. Ne strinjam pa se z gospodom Brakmanom. Izkušnje so nam reč pokazale, da moramo narediti korak naprej. Ko se je v Evropi začela kriza, to je povedala tudi kolegica iz Portugalske, Evropska unija ni imela pravilnih mehanizmov, da bi se odzvala na to. Potem smo usta, vzpostavili ESM. Predtem smo imeli eh, drugi mehanizem za to. Sedaj pa se je situacija umirila in sedaj moramo opraviti delo, preden se kaj takšnega ponovi. Okrepiti moramo naše, naša orodja, ki so nam na voljo. Trenutna orodja so namreč preveč birokratska in nas ne zaščitijo pred eh, bodočimi krizami. Potrebujemo torej močnejšo unijo ne samo na papirju, ampak v praksi. Nacionalni parlamenti bodo seveda odigrali pomembno vlogo. Okrepiti moramo tudi vlogo Evropskega parlamenta. Zagotoviti pa moramo tudi to, da dokončamo eh, bančno unijo ter gospodarsko unijo in tudi monetarno unijo. Za Evropsko unijo namreč eh, ni dobro to, da bi tretji stebr, Evropski sistem jamstva za vloge, ostal blokiran zaradi peščice vlad, ki se s tem ne strinjajo v svetu. Dve izmed teh vlad sta Nemčija in Nizozemska. Nima smisla, da bi velik del Evrope eh, napredoval, takrat, ko je to v interesu za bogate države in eh, multinacionalna podjetja, po drugi strani pa se Evropa razvija zelo počasi kot kakšen povš, takrat, ko govorimo o demokratični odgovornosti in socialnih pravicah. Sestanki, kot so današnji, so ključnega pomena in nam dajo več razlogov za to, da okrepimo Evropo. Hvala lepa. Sedaj pa gospod gospod Krajten Bartolo iz eh, Malte. Izvolite. Chairman. Hvala lepa, predsedujoči. Za začetek bi povedal naslednje. Ta novi sklad oziroma razmislek o njem je po našem mnenju dober korak naprej. Mislim, da moramo to vsekakor potreti. Finančno krizo bi eh, lahko bolje rešili, če bi že imeli takšen sklad v času, ko se je začela. Evropska unija mora biti pripravljena za primer nove krize, ki se lahko zgodi v prihodnosti. Dva kratka komentarja glede imena tega sklada. Po mojem mnenju nima smisla, da se mu reče Evropski monetarni sklad. Sam namreč mislim, da je to ime zavajujoče. Njegove funkcije bodo namreč drugačne kot eh, funkcije mednarodnega monetarnega sklada. Prav zato bi bilo smiselno, da tukaj izberemo drugačno ime. Mi smo ena izmed najmanjših držav v evrskem območju, kljub temu, da imamo veliko boljše gospodarske kazalnike kot večje države. Maltiška vlada meni, da je pomembno ohraniti trenutno upravno strukturo ISM-a. E to pomeni soglasje pri eh, vseh glasovanjih, to želimo ohraniti. In za konec, možnost, da uporabimo ta novi sklad, recimo moj Evropski monetarni sklad za sedaj, kot eh, varovalni mehanizem, to je nekaj, o čemer moramo še razmisliti, tako da bomo razumeli, kakšne posledice bi lahko imelo. Hvala. Very... Najlepša hvala. Hvala vsem skupaj za to, da se držite časovne omejitve. Sedaj pa dajem besedo gospodu Petru Anciku iz Nizozemske. Izvolite. Pa še nekaj. Prosim, da preden spregovorite, dvignete roko, tako eh, da vas bomo lažje prepoznali, da bomo videli, kje sedite. Najlepša hvala. And, uh, for some very valuable... Hvala lepa in hvala za te zanimive komentarje. Rad bi dodal nekaj k temu, kar je povedal gospod Brakman. Sam načeloma v celoti podpiram njegov pristop. Najprej, kar se tiče uh, komentarja gospoda Dobrovskisa, čež da lahko imamo celotno uh, eh, IMU, samo če bo ta tudi demokratična. Mislim, da ima tukaj prav. 26 parlamentov se je pridružilo pobudi nizozemskega parlamenta, da podpišemo izjavo in dopis eh, predsedniku Evroskupine in svetu glede dokumentov, Namreč trenutno ne moremo slediti temu, kako se zakonodaja pripravlja in kako se spremljajo odločitve v evroskupini. Upam, da se bomo še naprej bojevali za ta dostop do dokumentov. Mi kot parlamentarci moramo imeti možnost, da razumemo, eh, kako se odločitve sprejemajo, še sploh, ko gre za stotine eh, milijard evrov. Poleg tega pa me skrbi glede ogromnih tveganj, ki jih je prevzela eh, banka, ko je Evropska centralna banka, ko je odkupila 2500 eh, državnih eh, obveznic. Ta politika se nadaljuje in mislim, da je zelo nevarna. Če smo mnenja, da lahko rešimo krizo na tak način, da ustvarimo več takšnih nujnih skladov, ki jih potem uporabljamo in ki jih bo potem težko odplačati, zaradi tega samo še poglabljamo sistemsko krizo in zato mislim, da smo na napačni poti. Torej, smiselno bi bilo, da ustvarimo institucije, ki ne bodo povečevale sistemskih tveganj v primeru recesije, ampak da bodo ta, tve, <clears throat> ta tveganja zniževala. Mislim, da moramo torej eh, znižati eh, program eh, sredstev centralne banke, ko gre za kvantitativno sproščanje. Mislim, da je to namreč v pristojnosti držav članic, da rešijo svoje probleme. Hvala. Najlepša hvala. In v skladu s pravili igre, naj zdaj napovem naslednjega govorca, to je Bernd Luke, evropski poslanec iz Nemčije. Hvala lepa, gospod predsedojoči, govoril bom nemško. Najprej bi se rad zoprstavil mnenju kolega Gvaltjerja in pa Papadimulisa, kaj ti eh, povezala sta odgovornost in pa jamstvo. Ne vem, eh, zakaj eh, se te teme nikoli ne lotite, ampak to je ključnega pomena. Še prav posebej sem zaskrbljen, ker je gospod Gvaltjeri govoril o tem, eh, kako eh, slabe predloge eh, so podali akademiki. Dejal je, da nimajo nobenih pristojnosti za prošnjo po izvedbi reform preden so odobrena nova sredstva. Zagotoviti moramo, da bo sklad lahko zagotovil sredstva le, eh, če bo država, kateri sredstva namenjamo, eh, tudi izvedla ustrezne reforme in bo sposobna delovati. In do prestrukturiranja eh, dolgov mora priti v vseh državah, ki imajo s tem težave, ampak ne na račun Evropskega monetarnega sklada. In uh, analize eh, o situaciji v posamezni državi ne smejo biti pod takšnim političnim vplivom eh, kot doslej. Eh, zanimivo je, da svetovni monetarni sklad poda povsem drugačne analize od Evropske komisije. Zaradi tega mislim, da je ključnega pomena, da vzpostavimo neodvisen organizem, ki bo odgovoren za oceno eh, situacije zadolženosti in eh, mnenje tega inštituta moramo potem spoštovati. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Nikolas Manjas, vodja odbora za socialne zadeve v Grči. Najlepša hvala in dobro jutro vsem uh, skupaj. Jaz nisem ekonomist, to moram kar takoj priznati. Verjamem, da je da bo sprememba Evropskega mehanizma za stabilnost v Evropski monetarni sklad mejnik. Na ta način bomo lahko zmanjšali razlike med državami članicami. Slišali smo, da lahko Evropski monetarni sklad prispeva k vzpostavitvi eh, Evrope dveh hitrosti. Ne vem, koliko eh, hitrosti je v Evropi v tem eh, trenutku, ampak ni evro kriv za to. To ni razlog za to, da imamo Evropo dveh hitrosti. Gre prej za politike, ki se izvajajo in te politike so krive za nastalo situacijo obstajajo razlike med eh, državami članicami, ampak tudi znotraj držav članic. Te politike so ključnega pomena, eh, če želimo rešiti problem v zvezi z neenakostjo. Če bomo imeli Evropski monetarni sklad, potem eh, ta ne sme biti zasnovan tako kot eh, mednarodni monetarni sklad, kajti eh, veliko slabih primerov imamo v zvezi z upletenostjo mednarodnega denarnega sklada. Naj spregovorimo o Grčiji, državi, iz katere prihajam. Kaj je predlagal mednarodni monetarni sklad? ne upoštevajte eh, prava, eh, znižajte eh, porabo in tako naprej. In kaj so potem rekli na koncu? Je, da so naredili napako in da njihov recept ni bil uspešen. To so potem dejali. Jaz mislim, da mora Evropska unija prevzeti zgodovinsko odgovornost, ki je na njenih ramenih. Najti mora konkretne rešitve, ki bodo pomagale pri rešitvi problemov v državah, članicah in pa na evropski ravni. Najlepša hvala. Gospa Birgit Balzak-Wingemar iz eh, odbora za proračun v nemškem parlamentu. Spoštovani gospod predsedajoči, spoštovane dame in gospodje, iz eh, vidika eh, skupine Alternativa za eh, Nemčijo lahko povem, da smo proti prenosu pristojnosti z nacionalne na evropsko raven. Namreč to je tudi v nasprotju z nemškim zakonom. Proračunski nadzor nacionalnih parlamentov ne more nadomestiti Evropski parlament, kajti na ta način bi posegal v proračunske pristojnosti nacionalnih parlamentov. Glede na eh, mnenje Nemškega ustavnega sodišča pa je eh, to del temeljnih državnih nalog. Eh, in zaradi tega je eh, nemogoče eh, prenesti te pristojnosti na evropsko raven, eh, ne da bi predtem organizirali referendum v Nemčiji. Člen 52, ki ga tukaj navajate kot pravno osnovo, Eh, je eh, zgolj eh, omejujoč člen, kot je določilo Evropsko sodišče že leta 86 in preprečuje razširitev pristojnosti Evropskega parlamenta v pristojnosti nacionalnih parlamentov. Nemška banka je podala zahteve v zvezi eh, z eh, obvezami drugih držav do Nemčije. Eh, to, je podala, to zahtevo je podala Evropski centralni banki, šlo je za 882 milijonov evrov in to presega nemški proračun in sicer krat trikrat. Dejali ste, da je eh, bila eh, premoščena kriza zadolženosti, ampak pravzaprav je zadolženost še više, kot je bila kdajkoli prej. Ne morem govoriti o uh, vseh uh, podrobnostih, vendar uh, pa uh, si ne moremo spodnesti tal pod uh, lastnimi nogami. Potrebno je spoštovati nemško ustavno pravo, nemško ustavno sodišče in pa Evropsko sodišče in oba sta mnenja, da se morate držati svojih pristojnosti. Hvala lepa. Najlepša hvala. Paolo Valjeri Paleoti je naslednji na vrsti iz italijanskega senata. Yes, to... Ja, najlepša hvala. Kako bo imenovati eh, novo inštitucijo? To je kar precej velik problem. Kajti, če se bomo držali predloga eh, komisije, kar je predlagal tudi gospod Gvaltieri, potem eh, se moramo zavedati, da Evropski monetarni sklad ni zgolj ime. Poslušali smo tudi nemškega kolega Bragmana. Mislim, da je eh, Evropski monetarni sklad nekaj povsem realističnega. Vaš predlog je povsem na sprotju z tem, kar je predlagala Evropska komisija, gospod Bragman. Zelo jasno je, da to, kar pravite, eh, zahteva prenos pristojnosti za krizni management in eh, posojila na novi Evropski monetarni sklad. To bo eh, pravzaprav eh, izključilo vlogo eh, komisije. Potem pa je tukaj še program prilagajanja, kako naj bi ga izvedli. Iz tega predloga je povsem jasno, da naj bi Evropski monetarni sklad posojal sredstva le tistim državam, ki so izgubile dostop do trga. Z tega vidika je to povsem eh, drugačen predlog. Gre za novo funkcijo tega mehanizma za stabilnost in še gospodarsko upravljanje. To, o čemer govorite, pravzaprav ni nadzor strani eh, nacionalnih vlad, ampak vaš predlog, predlog predstavlja instrument, ki ga bodo neposredno lahko uporabljali posojilodajalci v državi. Kako bi to lahko vodilo k večji demokratični eh, preglednosti eh, in sicer v odnosu do Evropskega parlamenta in pa do nacionalnih parlamentov. Torej prosil bi za še nekaj komentarjev, kaj ti rad bi bolje razumel uh, vaše stališče. Hvala lepa. Thank you very much. Najlepša hvala. Seznam govorcev uh, v imenu nacionalnih parlamentov smo že izčrpali. Sedaj pa bi prosil uh, vse tiste, ki ste podali uvodne govore, da pokomentirate to, kar smo ravno kar slišali. Uh, prosim vas za odgovore. Roberto Gualtieri, beseda je vaša. Um, Najlepša hvala. Mislim, da je bila to eh, zelo pomembna in pa koristna razprava, ki je zares pokazala dodano vrednost tem medparlamentarne konference, ki združuje poslance iz različnih nacionalnih parlamentov in pa Evropskega parlamenta. Potruditi se moramo, da bi razumeli drug drugega. Naj eh, podam eh, nekaj komentarjev, predvsem uh, na prispeve gospoda Bragmana, kajti drugi kolegi so ravno tako izpostavili, da so predstavila različni stališči. Ampak včasih mislim, da uh, pogosto pride tudi do nesporazumov. Gospod Bragman, rad bi bolje razumel vaše stališče. Uh, seveda eh, obstajajo težave z nalogami tega organa in eh, tukaj eh, seveda se ne strinjava. Torej, kar je predlagal gospod Bragman. je, da naj bi temu organu dali nalogo, ki jo pravzaprav trenutno upravlja Evropska komisija. In to nalogo Evropske komisije so Evropski komisiji naložile pogodbe, tukaj gre za davčni nadzor, za izvajanje eh, pogodbenih določil in tako naprej. Te eh, naloge bi naj torej prodali, eh, predali Evropskemu mehanizmu za stabilnost, potem bi se zbudili v povsem drugačnem svetu in mislim, da tudi politič, z političnega vidika to ne bi bilo zaželjeno, kajti Evropska komisija eh, se mora zagovarjati pred svetom in pa parlamentom in je neodvisen organ. In uh, zato mislim, da bi ta vaš predlog predstavljal povsem drugačen koncept uh, gospodarskega upravljanja in poleg tega bi to zahtevalo velike spremembe pogodb. Spremeniti eh, člen pogodbe, ki daje to pristojnost Evropske komisiji, oduzeti ta, to pristojnost Evropske komisiji, to bi zahtevalo popolno spremembo pogodbe. Torej, odkrito povedano, eh, govorimo o nečem, kar je praktično nemogoče. Če eh, bomo to predlagali, potem bomo rekli, ne, ničesar ne bomo spremenili. Eh, dodali bomo le podporni mehanizem in to je to. Na koncu bo situacija enaka, kot je bila doslej. Nihče v tej dvorani ne misli, da da je realistično, da bi povsem spremenili pogodbe, ne glede na to, ali se strinjamo ali ne. Mislim, da bi bila napaka eh, prenesti eh, nadzorno ulogo eh, z eh, komisije na ta nov organ. Ampak na vsak način. Eh, nerealistično je pričakovati, da bi do tako temeljitih sprememb pogodbe sploh prišlo. Torej, to je nekaj, česar pravzaprav sploh ni na mizi. Kaj pa imamo na mizi? dodatne eh, pristojnosti za Evropski mehanizem za stabilnost, eh, neposredna dokapitalizacija, podporni mehanizem um, in uh, neodvisno delovanje, uh, tudi uh, brez sodelovanja mednarodnega monetarnega sklada in tako naprej. Torej, kaj, to, o čemer govorimo, je. Yeah da eh, spremenimo možnosti v eh, zaveze. In eh, vsi bančniki vedo, da je to mogoče. In to bi povzročilo dodaten stres na trgu zadolženosti. In eh, ta uh, ekstremna možnost za prestrukturiranje dolga bi morala uh, ostati uh, prostovoljna možnost. Uh, obstajajo pa tudi druge točke, kjer se strinjamo. In zakaj bi bilo bolj učinkovito, da to storimo za členom 352 in ne za medvladnim sodelovanjem? Prvič, in to bi rad vprašal gospoda Bragmana. Bi naj vključili vse države članice v to odločitev, tudi države, ki niso članice evroobmočja, ja pa natančno za to gre pravzaprav pri tem členu. Kajti gre za soglasje vseh 28 držav članic, e, torej e, to je rešeno z postopkom 352. Nacionalni parlamenti bi eh, morali imeti eh, močnejšo vlogo kot Evropski parlament. In ravno eh, to zahteva tudi Evropska komisija. Ne bomo spremenili tega, da ima vlada odgovornost do nacionalnega parlamenta. Eh, in zatem se odgovornost nacionalnega parlamenta sploh ne spreminja. Ne gre zgolj eh, za odgovornost do lastne vlade, ampak eh, boste odgovorili imeli za tem večjo odgovornost, kajti uh, odgovoren uh, bo uh, tudi uh, Evropski monetarni sklad, ne zgolj vlada. Torej, ker komisija predlaga, ne uh, pomeni uh, nobenega odvzema pristojnosti nacionalnih parlamentov. To predstavlja zgolj uh, dodatne uh, pristojnosti. In to je zelo dobro, mislim. Evropski parlament bi lahko storil isto, razpravljal bi lahko z gospodom Reglingom, eh, potem bi lahko imeli eh, zasedanje eh, v zvezi z Evropskim mehanizmom za stabilnost, eh, ocenili bi lahko letne dejavnosti in tako naprej. Torej, eh, mislim, da je prišlo bolj do nesporazuma, kot pa eh, do pravega nasprotja. Evropski parlament ni eh, proti temu, da bi vlade imele eh, posebne pristojnosti, eh, kajti ravno njihova sredstva bodo v Evropskem monetarnem skladu. Govorili ste tudi o drugih točkah, ki pa nimajo nobene povezave z Evropskim mehanizmom za stabilnost in poziv k neodvisnosti v zvezi eh, z odborom, eh, enotnim odborom za reševanje, eh, to je posebno druga tema. O tem bomo razpravljali drugič. To nima nobene povezave z to temo. In z preobrazbo Evropskega mehanizma za stabilnost v Evropski monetarni sklad. In res je, da bi na ta način uh, poglobili monetarno unijo in tudi uh, davčno dimenzijo uh, monetarne unije. Francoska kolegica je govorila o proračunu Evropske unije. Ampak to je spet uh, samo možnost, ki jo bomo imeli. To ni nekaj, kar. Uh, bo avtomatično zagotovil predlog Evropske komisije. Vse to so nove možnosti eh, za eh, prihodnost in vsaka država bo lahko to podprla ali pa temu nasprotovala. To nam ne bo prepričalo, da naredimo nadaljni korak naprej. Ampak tem, ko podpremo predlog komisije, eh, ne bomo eh, ničesar ogrozili. Torej, kot sem dejal, se strinjam z eh, predlogom Evropske komisije, zdi se mi, da je ta zelo ravnotežen, razen imena. In pregled tega predloga bo najbrž prišel do zaključka, da gre za dober in uravnotežen predlog predlog. Zdaj sem eh, slišal eh, povsem eh, drugačno tolmačenje predloga nemške koalicije strani gospoda Bragmana. Ne vem, zanima me, kaj pomenita ta dva stavka, ki sta po mojem mnenju zelo pozitivna v programu koalicije nemških političnih strank. Roberto Gualtieri. Hvala lepa, Roberto Gualtieri za vse, vsa vaša pojasnila. Sedaj pa Norbert Bragman. Ja, najlepša hvala za to priložnost. Z razpravo se je pokazalo, da obstajajo različne, eh, da obstajajo različna pričakovanja glede eh, namena tega Evropskega monetarnega sklada. Po finančni sklidi, krizi in krizi zadolženosti smo vzpostavili mehanizem za stabilnost, ki zagotavlja neke vrste jamstvo, da bomo imeli eh, zadostno zaščito, če bo prišlo do podobne ponovne krize v Evropi. Zdaj pa poteka razprava o uh, namenu uh, za vzpostavitev uh, tega sklada. Sedaj več ne gre zgolj za jamstvo, ampak za makroekonomski preventivni program za preprečevanje kriz. To naj bi pripomoglo k. Uh, um, zmanjšanju socialnih razlik v eh, Evropi. To pa bi pravzaprav morali doseči z politiko. To eh, mislim, da je namen predloga Evropske komisije in zaradi tega je potrebno na to opozoriti. Kot je eh, dejala gospa Keller iz Francije, je potrebno jasno povedati, da če Eh, želimo neko novo nalogo, potem moramo zagotoviti tudi eh, solidarnostno financiranje te naloge. O tem bi morali mogoče razpravljati v okviru večletnega finančnega programa. Vendar pa ne smemo zatem postaviti na kocko jamstva eh, za morebitne prihodne krize. Kaj tiče bi to storili? Eh, če bi pozabili tudi eh, na eh, prispevke držav članic in jih uporabili, bi lahko spodbudili nove krize. In uh, to bi potem pomenilo, uh, da uh, slaba, uh, slabo gospodarstvo pomeni slabo politiko, s tem bi povzročili novi uh, problem uh, in ne bi imeli sredstev, da se temu problemu uh, zoprstavimo. Koalicijska pogodba v Nemčiji je bila naslednja tema. Če jo dobro preberete, lahko vidite, da eh, koalicijski partnerji niso bili enotnega mnenja pri tej točki in zaradi tega ni zapisano, da bo nemška vlada to eh, podprla, ampak eh, se bo o tem odločalo v okviru unije mislim, da gre tukaj za močno omejitev in tudi v Nemčiji eh, bomo eh, še eh, razpravljali o tem. Najlepša hvala. Much, hvala lepa. Gospod Bragman. Naslednja pa je na vrsti gospa Marija Luis Albuquerta. Hvala lepa, gospod predsedojoči strinjam se s tem, kar je eh, bilo povedano do določene mere. Strinjam se s tem, kar je povedal gospod Gualtieri. Mislim, da je predlog Evropske komisije uravnotežen. In ne moremo govoriti o stvarih, eh, ki jih v tem predlogu eh, ni. Vendar pa mislim, da uh, smo pri določenih stvarih še uh, zmeraj na isti točki, kot smo bili leta 2013, če zmeraj uh, obstaja ista sumničavost eh, glede tega, kar želi eh, komisija doseči z tem predlogom. In vključitev eh, mednarodnega denarnega sklada je bila nujno potrebna, kajti nismo bili sposobni spopasti se za to krizo, nismo bili sposobni pomagati državam, ki so se v krizi znašle, ampak morali bi biti sposobni to storiti. E, vsi, vse države e, so tudi članice mednarodnega denarnega sklada in glede na to, e, da smo vsi evropejci, bi morali imeti možnosti tudi znotraj naših inštitucij. Strinjam se z gospodom Gualtjerjem, da tukaj prihaja do določega nesporazuma do težav v odnosu med posojilodajalci in posojilojamalci. To je najbrž povezano tudi z negativnim, eh, z negativnimi občutki, ki so se pojavili potem, eh, ko je izbruhnila kriza. In če bomo uh, še naprej ustrajali pri eh, teh domnevah, potem ne bomo dosegli napredka, eh, ne bomo eh, mogli preprečiti eh, morebitnih prihodnih kriz. Prehod iz možnosti prestrukturiranja na obvezo prestrukturiranja, vemo, eh, kaj se potem zgodi na eh, finančnih trgih. Če države zavežemo, da se premaknejo v tej smeri, potem vemo, kaj se bo zgodilo. Določene države se še zmeraj spopadajo z uh, vprašanjem uh, trajnosti, ja, vendar pa smo veliko dosegli in smo uh, danes veliko varnejši, kot smo uh, bili še pred uh, nekaj leti, ampak zagotovo to ne zadostuje. če bomo vzpostavili nove elemente, ki bodo spodbujali novo krizo, se bomo znašli v uh, težavah. In potem uh, bomo spet govorili o Evropi dveh hitrosti, treh hitrosti in tako naprej. In razlike v hitrosti bodo tako velike, da bodo uh, nekateri uh, zavedno zaostali. In S tem smo imeli težave tudi v preteklih letih. Potrebno je spoštovati različna eh, politična mnenja, ampak potrebujemo tudi uravnotežen pristop. V predlogu komisije eh, ne smemo videti tega, česar v tem predlogu ni. če gre eh, za eh, dvome o tem, kaj je zapisano v tem predlogu, potem je potrebno ta predlog eh, zapisati na drugačen način. Če obstajajo težave v nemškem parlamentu, potem lahko mogoče te težave rešimo z tem, da jasneje napišemo ta predlog. In to je tudi uh, tema te razprave. Ne smemo pozabiti tudi, da uh, pomeni odgovornost pred Evropskim parlamentom tudi odgovornost do vseh uh, evropskih državljanov, kajti vsi naši državljani uh, izvolijo uh, evropske poslance. In Pomembno je, da eh, Evropski parlament odgovarja na vprašanje nacionalnih eh, parlamentov, da je odgovoren za nadzor. To bo izboljšalo postopke in pa eh, tudi vtis. Vendar pa naj še enkrat poudarim, da je ključnega pomena, da nacionalne vlade tudi prevzamejo reforme in pa predloge, ki so bili predstavljeni na evropski ravni in da jih zagovarjajo pred eh, svojimi parlamenti, tako da bo bolj eh, neposredna povezava med tem, kar, o čemer se odloča tukaj v Bruslju ali pa v Strasburgu in med tem, kar eh, ljudje čutijo v različnih koncih Evrope. Tega ne moremo spremeniti. In rada bi tudi pozvala, da ne glede na to, kakšen bo končni rezultat, moramo sicer razumeti vse tiste, ki eh, želijo ustrajati pri soglasju, pri sprejemanju odločitev, ampak se moramo zavedati, da potrebujemo določila, ki eh, bodo omogočila učinkovito delovanje tega mehanizma. Če zahtevamo soglasje, eh, se to zlahka zlorabi. Če bomo poskrbeli za jasna določila, potem eh, potrebujemo tudi inštitucije, ki eh, bodo lahko sprejemale odločitve. Če bomo predolgo razpravljali, bo odločitev sprejeta prepazno. In če se bo to zgodilo, eh, ne bo nobenega smisla, da o tem sploh razpravljamo. Hitrost je ključnega pomena, ko govorimo o mednarodnih trgih. Če se ne bomo sposobni hitro odzvati, potem sploh nima smisla, da se odzovemo in na to ne smemo pozabiti. Ampak eh, pravila je potrebno jasno določiti in eh, potrebujemo mehanizem, ki bo eh, deloval tudi, če bo ena država odločitvi nasprotovala iz razloga, ki morda nima nobene povezave s tem, o čem razpravljamo. Najlepša hvala. Hvala lepa. Počasi prihajamo k koncu tega dela seje. Naj v zaključek povem, da govorimo o tem, da naj bi se osredotočili na zelo pomembno temo. In mislim, da sva se s predsednikom Gualtierjem pravilno odločila, ko sva se osredotočila na vlogo nacionalnih parlamentov in pa na prehod z Evropskega mehanizma za stabilnost na Evropski monetarni sklad. Menim, da vsi tisti, ki se osredotočamo na to, eh, kako eh, poskrbeti za boljšo prihodnost Evropske unije, vemo, da potrebujemo varnejše gospodarstvo. Ampak naj navedem štiri ključne točke. Potrebujemo medsebojno razumevanje. Drugič, potrebujemo zaupanje. Nacionalni parlamenti morajo zaupati Evropskemu parlamentu oziroma inštitucijam Evropske unije, začenši z Evropskim parlamentom. Mm mi pa moramo zaupati vam, nacionalnim parlamentom. Tretjič, preglednost. Ne odločajmo v uh, kabinetih ali pa v zaprtih dvoranah. Odločitve morajo biti sprejete javno. In četrtič, učinkovitost. Doseči moramo pričakovane rezultate če bomo zagotovili učinkovitost, potem lahko te rezultate tudi pričakujemo. Naš namen v Evropskem parlamentu je, da bi imeli vključujoče razprave, na katere bodo vabljeni vsi, ki imajo dobro voljo, čas in pa ki so sposobni prispevati k našim razpravam na temo boljše Evrope vendar pa smo šele na začetku. Torej, nikar se ne bojte, sodelujte v razpravah. V veliko veselje mi je bilo, da sem lahko predsedoval temu delu eh, seje. Zahvaljujem se gospodu Gvaltjerju, gospodu Bragmanu in gospe Albuquerque in v imenu gospe Stojanove, kot so predsedujoče temu delu seje, bi se rad zahvalil tudi vsem udeležencem še prav posebej vsem tistim, ki so uh, prispevali k naši razpravi. Hvala lepa našemu sekretarjatu, uh, eh, vsem, ki so pomagali pri organizaciji te uh, seje in sedaj mi je v veliko veselje, da naznanim naslednjo točko na našem dnevnem redu in to je kosilo prisrčno oziroma toplo dobrodošli. Se vidimo na kosilu. Thank you.